in sicer poročilo delje glede dostopa do genskih virov ter poštene in pravične delitve koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe v Uniji. Gospa Belje, štiri minute imate na voljo kot poročevalka, zato da predstavite svoje poročilo. Potem pa imate na zaključku razprave še dve minuti lahko te dve minuti uporabite zdaj. Če pa zdaj ne potrebujete toliko, lahko prostaj čas porabite na koncu razprave. Gospod Beli. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Po 20 letih mednarodnih pogajanj smo leta 2010 v EU skupaj z mednarodno skupnostjo naredili nov korak k krepitvi biotske raznovrstnosti. Sprejeli smo novo dinamično strategijo ter pa protokol iz Nagoje, zato da bi pošteno delili koristi, ki izhajajo iz uporabe genskih virov. Jutrišnjo glasovanje bo pomenilo, da bomo Nagojski protokol dali v evropsko zakonodajo, tako bo EU lahko ratificirala pred naslednjo konferenco 2014 eh, ta dokument. Ta osnutek je del dinamičnih um, razvoj dogodkov na mednarodni ravni pri biotski raznovrstnosti biotska raznovrstnost je naše zvarvanje za življenje, za Los uh, colegas intérpretes me, me hacen llegar el mensaje de. Naši kolegi, on tolmači, mi sporočajo, da veliko prehitro prebirate, prosim, da razumljivo in v primernem tempu podate svoje poročilo. Vam dali več časa, tudi če malce prekoračite svoj čas za govor. V redu bom sedaj začela bolj mirno in počasi. To pročilo, o katerem bomo glasovali jutri, bo v Evropsko zakonodajo preneslo nagolski protokol, tako bo EU lahko pred naslednjo konferenco na ravni OZN to ratificirala. Ta dokument je del dinamičnega ravnoteža na mednarodni ravni na področju biotske raznovrstnosti biotska raznovrstnost je naš naravni kapital, naše zavarovanje za življenje. Sedaj imamo vedno hujšo krizo na tem področju in ta se še vedno bolj pospešuje. Veliko živalskih in rastlinskih vrst je um, ogroženih, um, veliko naravnih habitatov je ogroženih. Sedaj je to največja kriza v zgodovini človeštva in posledice za civilizacijo bodo imele hude ekonomske, socialne ter okoljske učinke. Vsak dan se ti učinki še toliko bolj krepijo in slabšajo. Uh, Sedaj vidimo, da je to zelo pomembna politična prioriteta tudi v okviru naših mednarodnih partnerov. S tem protokolom bomo prispevali k sistemu, kjer bomo zagotovili trajnostni razvoj za vse po celotnem svetu. Prav tako krepi poštenost, um, za katero si prizadevajo tudi naši državljani v okviru moralne, politične ter pa gospodarske krize, ki je prizadela mednarodno skupnost in Evropo. Sprejetje te uredbe bo imelo tudi evropsko razsežnost v mednarodnih pogajanjih glede biotske raznovrstnosti se je Evropa pokazala kot zelo pomemben akter. Tako imamo pomembne korake naprej tudi pri nagojskem protokolu. Bomo videli, kakšno bo jutrišnjo glasovanje in potem bomo tudi videli, kaj bo EU storila v prihajajočih mednarodnih pogajanjih. Jutrišnje glasovanje bo opredelilo vlogo EU na mednarodni ravni za področje okolja. Prav tako bo marsikaj odvisno tudi. Um, tako da bomo imeli bolj trajnostni sistem za um, zagotavljanje boljšega okolja. Ja, seveda, potrebujemo večjo biotsko raznovrstnost. To je eno, ampak raziskave, um, gospodarski sektori so, so popolnoma odvisni od uh, biotske raznovrstnosti. Sedaj bomo imeli bolj poštena pravila za vse evropske uporabnike, tako da bomo okrepili raziskave, um, pomagali našim podjetjem ter spodbujali inovacije, obene pa tudi spoštovali človeka pravice ratifikacija um, bo vplivala tudi na našo vlogo v mednarodni skupnosti. In dolga leta smo okrepili našo um, verodostojnost. Če sedaj ne bomo um, tega izglasovali, bomo izgubili veliko te verodostojnosti. Ne samo glede biotske raznovrstnosti, ampak tudi nasplošno. To velja tudi za druge um, mednarodne dokumente. Ali si lahko predstavljamo, da EU ni um, udeležena pri kjotskem protokolu ali pa pri mednarodnih um, podnebnih pogajanjih? Ne. In enako velja tudi za biotsko raznovrstnost ali pa za nagojski protokol. Uh, komisija in svet eh, sta dejala, da moramo čim prej sedaj pospešiti ta razvoj dogodkov, tako da bomo spoštovali naše mednarodne obveznosti. Ampak um, ratifikacija nagolskega protokola ne bo dovolj, če ne bomo potem tudi um, tega nadgradili na evropski ravni. Skupaj smo si prizadevali za ta dogovor tudi v odboru za okolje, zato bi se rada zahvalila vsem kolegom in borčevalcem v senci za njihovo sodelovanje ter pa pošteno delo pri tem. Uh, skupaj smo pripravili to poročilo, tako da bi dosegli um, resno, odločno, uravnoteženo sporočilo, ki bo izboljšalo um, dokumente Evropske komisije. Poročilo iz odbora za okolje, kar so podprli tudi drugi, drugi kolegi, je nekaj, kar moramo podpreti. To velja tudi za mehanizem za novo porabo, ki bo sedaj zagotovil to, da um, bomo imeli čim boljši sistem. To velja tudi za mehanizem za finančne inovacije ter pa za Evropski sklad za biotsko raznovrstnost. Prav tako želimo, da bo EU pripravila jasno odločno zakonodajo ter da bo um, končno prenehala z plenjanjem um, bio, bioloških virov. Vsi um, mislim, da se tukaj zavedamo, kako pomembna je naša odgovorna vloga in zato prosim kolegice in kolege, da jutri potrdimo um, to pročilo iz odbora za okolje, tako da bomo končno lahko začeli tudi um, dodatna pogajanja s svetom, tako da bi čim prej ratificirali nagovski protokol. Hvala. Sandrin tiene la palabra. Eh. Hvala lepa. Zdaj pa predajam besedo komisarju Potočniku, ki bo predstavil stališče komisije glede tega poročila. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik, član Evropskega parlamenta. Najprej in predvsem bi se zahvalil poročevalki Sandrin Beli za zelo temeljito delo pri tem zelo pomembnem predlogu. Enako se zahvaljujem poročevalcem Senci, kot tudi poročevalcem v odbori, ki so sodelovali pri pripravi poročila. Veseli me, da ste posvetili toliko časa za eh, tej uredbi. Veseli me, da ste izvedli notranje razprave. Vem, da to ni bilo težko, eh, ni bilo lahko, kar seveda ne preseneča. Kajti vprašanje dostopa do genetskih virov ter poštene pravične delitve koristi, ki izhaja iz njihove uporabe predstavlja vprašanje, ki še zdaleč ni enostavno. Po eni strani se nanaša na ohranjanje bioraznovrstnosti, biotske raznovrstnosti, po drugi strani pa ohranjanje sovredinih pravic naših držav, kot tudi pravic lokalnih eh, skupnosti in domorodnih skupnosti pri znanju, ki je povezano z genetskimi viri. Prav tako to vpliva na ekonomske vrednote, pri katerih eh, ima Evropska unija eh, velik interes, eh, naprimer, izboljšati pogoje za inovacije, eh, zaščita podjetij in podobno. Pogajanja o nagojskem protokolu so trajala zelo dolgo in tako smo dobili nek rezultat uskladitve različnih interesov. To bi mi iz prve roke, ker sem bil sam tam, tako kot mnogi od vas. Seveda se zdaj ne pogajamo več zdaj moramo sprejeti tisto, za kar smo se dogovorili v pogajanjih. Poročilo, o katerem bo se danes razpravljali in glasovali jutri, bo po mojem prepričanju dobra in trdna osnova za pogajanje med institucijami o tej uredbi. Čeprav moram biti jasen, da komisiji ne bo lahko pri posameznih elementih uspeh zakonodajnega postopka pred evropskimi volitvami je predvsem odvisen od tega, da gospa Beje dobi mandat, tako da se trilog lahko čim prej začne. Časa ni veliko, kajti končni rok zaradi izvajanja nagojo je julija, ratifikacija pa je izjemno dolg eh, postopek, zato si ne moremo privoščiti zavlačevanja potrebovali bomo čisto vsak eh, teden, ki sledi, tako da bi pripravili dogovor med vsemi evropskimi institucijami in dokončali besedilo uredbe. Če Evropska unija in njene članice ne bodo uspele protokola ratificirati pravočasno, potem ne bomo sedeli za mizo kot eh, polnopravna članica, ko bo oktobra 2014 prvi sestanek eh, partneric eh, Nagojskega protokola, ne bi imeli pravice do glasovanja, kar bi eh, resno vplivalo na našo vlogo pri izvajanju ključnih elementov Nagojskega protokola. Ne bi mogli aktivno sodelovati pri odločitvah, kar bi zelo škodilo evropskim državam interesom, sploh eh, interesom evropskih eh, podjetij, ki delujejo zunaj Evrope in pripravljajo inovacije na osnovi biotehnologije. Prav tako bi lahko bil omejen dostop do genetskih virov pri naših eh, raziskovalnih institucijah. Zato at all in the European Union in this scenario member states. to zakonodajo potrebujemo zaradi tega moramo pogajanja čim prej opraviti če nam ne bo to uspelo na evropski ravni, bodo to storile države članice na nacionalni ravni in potem bomo imeli neki patchwork, eh, neko trganko iz različne zakonodaje na področju dostopa do genetskih eh, virov, kar ne bi pomenilo jasnosti in predvidljivosti za naša podjetja, kot tudi raziskovalne inštitucije. Nagojski protokol je kompromis. Evropski uporabniki se soočajo z problematiko dostopa do genskih virov na področju eh, biotehnologije. Nekatere eh, države ponuje, bi lahko ponudile eh, ugoden dostop do genskih virov za evropske uporabnike, ampak zato moramo izpolniti naše pogoje in sicer upoštevati eh, določila tudi v Evropi, tako da omogočimo tretjim državam dostop do naših genskih eh, virov. Zdaj moramo spostaviti zakonodajni okvir eh, za skladno znotraj Evropske unije. Če nam ne bo uspelo tega storiti, lahko tretje države začnejo na nas gledati kot na ne varno območje, ki ne ponuja dobrih eh, možnosti in ustrezne gotovosti. Zaradi tega bi delovali proti našim interesom, če se ne bi prizadevali za čim prejšnjo ratifikacijo nagojskega protokola. Kot rečeno, bi to zelo negativno vplivalo na naše mednarodne odnose in na naš eh, dober glas mednarodne skupnosti. To bi vplivalo na našo kredibilnost eh, tudi na konferenci partners, partneric v konvenciji, kot tudi v drugih eh, forumih, ki se ukvarjajo s to problematiko. Različna mnenja institucij na začetku trialoga je nekaj povsem običajnega. Zato imamo trialoge, da razčistimo še obstoječe probleme, najdemo neko skupno osnovo za dogovor. Pripričan sem, da bomo preko trialogov dobili spremljive kompromise in dober rezultat. Rezultat, ki je dober za Evropsko unijo, za njene raziskovalce, za njena podjetja in tudi za biotsko raznovrstnost. Še vedno se zelo dobro spomnim, kako ste mnogi izmed vas entuzijastično pomagali meni in vsem, tudi drugim eh, v Nagoji, tako da bi prišli eh, do ustreznega protokola in pomagali ohranjati biotsko raznovrstnost. Vse institucije, civilna družba in tudi poslovna združenja so se prizadevali za eh, to časno nalogo. Evropska unija je odigrala ključno vlogo pri izpogajanju Nagojskega protokola leta 2010. Zdaj je čas, da se tega ponovno spomnimo in da ponovno združimo moči. Doseganje zakonodaje na tem področju je prav gotovo v interesu Evropske unije, v interesu vseh nas in ne nazadnje tudi v interesu evropske industrije, evropskega gospodarstva. Predvsem pa moramo izpolniti naše mednarodne obveze. Hvala lepa, hvala lepa, gospod komisar. Zdaj imamo Ja, Hvala lepa. Pred par meseci smo tukaj jasno dvignili roke in končno smo prekinili to piratstvo, um, oziroma mednarodne napade. In rekli smo ne koncentraciji genskih virov v rokah samo nekaj mednarodnih podjetjih med industrializiranimi državami. Vemo, kakšne so dramatične posledice tega. Rekli smo ne um, prodaji, komercializaciji ter pa uporabi genskih virov, ki so bili nezakonito pridobljeni. Protokol iz Nagoje je danes edini mehanizem za boj proti biopiratstvu. Boj proti temu piratstvu pomeni to, da se zauzemamo za pravice avtohtonih uh, prebivalstv da zaščitimo zdravje, varnost, okolje, planet. Komisija nas je slišala in naša pročevalka je opravila odlično delo, pripravila je uravnotežen dokument. Bodimo sedaj dosledni in jutri prosim, da glasujete za ta predloženi dokument. Hvala. In nove... Hvala lepa, ne vidim gospoda Boveja da bi podal svoje mnenje v imenu odbora za kmetijstvo. Tako da ga zaenkrat ne bomo slišali, mogoče pa se nam še pridruži v razpravi in bo spregovoril kasneje. Zdaj pa predajemo besedo za eno minuto gospe Levin za odbor za ribištvo. Uh, uh, uh, zahvaljujem se sandrine belje in tudi kolegu ianu hudsonu ker mnenje je bilo sprejeto s popolnim soglasjem v odboru za ribištvo kar je velika redkost v našem odboru in Vse naše predloge je sprejel pristojni odbor in eh, takšno sodelovanje med NVM in Pešem je tudi zelo redko. Gre za dve zelo pomembni zadevi. Tukaj odločno poudarjamo vlogo lokalnih in orodnih skupnosti, ki jih moramo vključiti v proces. To je zapisano v nagojskem protokolu, tega pa ni v predlogu komisije. Poleg tega pozarjamo na možnost eh, razširitve na mednarodne vode zunaj ekonomskih con, zunaj. Polovica našega globusa je zunaj naše jurisdikcije, zato bi morali to tudi vključiti. Hvala lepa, Izabela, zdaj prihajajo govorniki v imenu politične skupin, najprej za dve minuti v imenu ELS, gospa Gutierrez Cortines, izvolite. A ver, muchas gracias, sí. señor presidente. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se vsem predgovornikom, Sandrin Belje in ostalim. Prosim pa tudi za razumevanje in Eh, sposobnost razmisleka, zato da bomo napredovali pri tem dokumentu. Gre za dokument, ki sodi v mednarodni sistem. To sem povedala že v politični skupini. Želimo doseči, da bodo vsi za, zaradi tega, ker je Evropa že prenasičena z razno raznimi predpisi podjetja imajo težave z vsemi temi novimi pravili in zankami, v katere se ujemajo. Ampak tukaj gre za mednarodni dokument, zato ga moramo sprejeti in se nekako integrirati v ta sistem. Tako da upam, da bo komisija dovolj močna in da bo tudi naša politična skupina tukaj lahko sodelovala. Pravično je to, kar piše v Nagojskem eh, protokolu, da jih je treba eh, nekako odškodovati izvorne države. Ampak vse skupaj še ni dozorelo. Vse skupaj se še razvija. Še vedno nimam instrumentov za ustrezno izvajanje. Bom razložila. Ima, naprimer pravice. Imamo pravice in dožnosti, ampak eh, pravila pri pravicah še niso jasna. Tukaj manjkajo pravila na področju raziskav znanosti. Komo pripada nek eh, proizvod, eh, ki je v nekem, neki zbirki. Komisija mora razviti ustrezno raziskovalno politike na tem področju, kajti drugače eh, bodo, se bodo pri mnogih ljudstvih pojavila velika pričakovanja, prišlo pa bo tudi do velikega oškodovanja podjetij. Zadeve lahko spremo samo, če ne bo veljalo retrogradno retrogradnost moramo odpraviti, kajti drugače bo naša politična skupina vse skupaj zavrnila. In tukaj ne bomo odstopali. Veljavno za nazaj ne sprejemamo. Hvala za kolege socialiste. Predajam besedo Pavlo Poku. Hvala lepa. Dragi kolegi, med delom na tem dokumentu sem povedal, ne gre za biotsko raznovrtnost, ampak eh, za izvajanje nagojskega protokola. Zdaj pa gre tudi za zaupanje v vrednost eh, Evropske unije pri zagotavljanju razvoja. Nagojski protokol ne, v tem mandatu ne bo ratificiran in če se to ne bo zgodilo, potem eh, se ne bomo mogli pogajati oktobra 2014 na naslednji konferenci partneric. Veliko pa je tudi držav, ki bodo ratificirali protokol brez nas. Če ne bomo ratificirali protokola, nas ne bo za pogajalsko mizo, ne bomo mogli vplivati na zadevo. S tem, da bi imeli dostopa do genskih eh, virov, razpravljali bi brez nas eh, in tako naprej. Najslabša posledica bi bila, da bi izgubili vsakašno kredibilnost, ki smo si jo zgradili v zadnjih desetih letih. Seveda podpiram. Eh, Eh, izid eh, glasovanja v Envijo. Vendar pa pozivam vse, da podate mandat za pogajanje, tudi če vaše spremembe ne bodo jutri potrjene. Naš cilj je doseči čim boljši rezultat z svetom, samo na ta način bomo sodelovali pri pogajanjih in na naslednji konferenci oktober 2012. Najlepša hvala. Gracias, kolega. De los, del, del grupo Spoštovane kolegice in kolegi, hvala lepa. Sedaj pa gospod Gerbrandi. Hvala lepa. Za nami je 18 let pogajanj in oktober 2010 smo doživeli nekaj dobrega in končno smo dosegli sporazum o nagojskem protokolu in sam sem bil prisoten. Torej tisti, ki želijo dostop do genetskih virov in pa tisti, ki želijo boljšo delitev genetskih virov, so končno nekaj pridobili in eh, Evropska komisija, eh, države članice, Evropski parlament eh, smo bili navdušeni nad tem uspehom, kaj to je bila zmaga za biotsko raznolikost v prihodnosti in ratifikacija je bila zadnja majcena uvira. To, da videti je, da je to nekoliko težje, kot smo menili, kajti v zadnjih nekaj dneh so podjetja, ki so dejavna pri uporabi genetskih virov, zašla v težave. Ali je njihov glavni problem eh, pravna negotovost? ali pa imajo morda nekateri pomisleke glede delitve eh, koristi. To mi še ni povsem jasno. Toda nekaj pomembno je zabeležiti sledeče stvari. Cilj tega predloga je, da bi uh, uporabniki lahko izvajali raziskave na tej podlagi. Torej, kmetovalci in trgovci niso neposredno uh, prizadeti izjeme za um, gojitelje. So uh, zaščiteni. In končno, predsedajoči, me to pripelje do ključne točke. Za nekatere skupine je videti, da je to tudi rdeča črta pri tem poročilu in to je nova uporaba. Povedali so mi, da če ne bomo vključili nove uporabe, bo ta dokument samo papirnati tiger, kajti 90 odstotkov naših genetskih virov je že zaščitenih v zbirkah. Torej, brez nove uporabe govorimo samo o 10 odstotkih. Torej, kakšen smisel ima vse to skupaj. Moje vprašanje za komisijo in to je tudi moj sklep, gospod predsedujoči, je sledeče. Ali je to res, brez, ali brez nove uporabe ustvarjamo papirnatega tigra, ali pa resno mislite, da je to korak naprej v smeri boljšega dostopa in pa boljše delitve koristi in pa velik korak naprej za biotsko raznolikost? Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa imamo še nadaljne govornike, ki govorijo o lastnem imenu. Gospod Dorfman. Hvala lepa, gospod predsedajoči, spoštovane kolegice in kolegi. Evropska unija je vodilna pri gojenju in pa pri porabi in izvozu semen in pa eh, mladih rastlin. In tega ne počno samo velika podjetja, o katerih vedno govorimo, to počno tudi številna majhna in srednje velika podjetja v celotni Evropski uniji. In ta podjetja bodo vesela, če bodo prejela jasna pravila o tem, kakšen dostop imajo do gonetskih virov, kajti to ustvarja eh, pravno varnost in to olajša tudi nujen dostop do genetskih virov, zaradi katerih gojenje ni možno. Toda ne smemo uvesti pravil, ki je gojenje v Evropi poslabša oziroma spravi slabši položaj kot pa druge po svetu. In pet točk je po mojem mnenju, ki jih moramo pri poročilu, ki ga bomo jutri sprejeli, eh, upoštevati. Ne smemo zahtevati pravil, ki presegajo nagojski protokol. Drugič, ne smemo predvideti retrogradnih določb. In tretjič, ne potrebujemo posebnega sklada, kjer se bo zbiral denar, za katerega ne vemo, kam se bo stekal, vedeli pa bomo, odkot prihaja, namreč od podjetij. Četrtič, ne smemo imeti predpisov ki bodo postavljali pod vprašanje privilegije gojiteljev in petič, ne smemo imeti verige odgovornosti, ki presega resne gojitelje. Če bomo uveljavili teh pet načel, potem mislim, da je izvajanje nagojskega protokola nekaj dobrega za vse, tudi za majhne srednje velika podjetja v Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Klas. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Mednarodni eh, dogovor o nagojskem protokolu mora biti vodilna za nas eh, v Evropski uniji. Sedaj moramo paziti na to, da dobra mednarodna podlaga za Evropo ne bo postala preveč zapletena in da ne bomo unesli preveč dokumentacije in birokracije. Tukaj gre tudi za konkurenčnost Evrope v odnosu do tretjih držav. Poglavitnega pomena je zato ta, da zahteve Evropske unije v zvezi s skladnostjo za biotsko raznolikostjo, kaj je to je zelo pomembno za živilsko industrijo in pa za kmetijstvo. Tudi v prihodnje obstaja nujnost, da spodbujamo kmetijske raziskave, kajti le tako bomo kos izzivom prehrane in pa kmetijstva in koristi um, prednosti iz uporabe oziroma dostopa do genetskih virov morajo biti deležni vsi. O Tudi izjava z 10. maja 2012 o patentiranju, o poglavitnih um, postopkih, Eh, tudi to je bilo deležno že našega stališča in eh, to eh, načelo mora še naprej obstajati, takrat je to ustvarja pravno varnost in pa skrbi tudi za to, da se genetski viri pravično delijo. Tudi v prihodnje moramo omogočiti dostop do genskih virov predvsem za praktični sklep in pa uravnotežen sklep a, eh, pri nagojskem protokolu. In komisar mora dobiti pogajalski mandat, tako da bo Evropa ustala pri pogajanjih. Hvala lepa. Gracias, Krista, tenemos... Hvala lepa, Krista. Sedaj pa postopek pritegnitve pozornosti. Samo nekdo se je javil k besedi. Dobite eno minuto. Gospod Paška. Hvala lepa. Tukaj gre pravzaprav za prenos eh, mednarodnega, eh, mednarodne pogodbe v evropsko pravo. Nagojski protokol je pomembno orodje v boju proti biopiratstvu in pa to je pomembno orodje za dostop do genskih virov, kajti koristi ponavadi pristanejo v denarnicah uporabnikov. Mi pa želimo poskrbeti za to, da zagotovimo pošteno in pravično delitev. To, da ni dovolj poudarjeno sledeče a, a, dobra razdelitev prihodkov in zato potrebujemo a, a, e, izboljšave. Treba je imenovati izvor genetskega vira in treba je dokazati, da so se ti viri pridobili na zakonit način. Treba je pomagati tudi lokalnim skupnostim. In um, treba je uh, zagotoviti tudi ohranjanje tradicionalnega znanja. Če bomo vse to bolje formulirali uh, na boljši način, potem bomo tudi podprli idejo, ki je za tem uh, protokolom. Hvala lepa, sedaj pa dobi besed, besedo gospod komisar Potočnik za odgovore. Hvala lepa, kratek bom. Gospod Gerbrandi eh, je postavil konkretno vprašanje. Ne, to ni papirnati tiger. Predlog, da bi uporabljali to eh, zakonodajo za. A, eh, genetske vire, ki že obstajajo in gre za to, da bi to uporabljali tudi za novo uporabo. To je nekaj, kar je komisija večkrat povedala, namreč, da s tem nismo posem zadovoljni. To, da vendarle mislim, da je lahko poročilo še vedno dobra podlaga za pogajanja med inštitucijami Evropske unije. sedaj obstajajo določena stališča, ki so si vendarle dovolj blizu, tako da se je vredno potruditi, namreč, da dobimo mandat. Ko bomo vsi sedeli za mizo, če se ne bi pogajali, bi imelo to velike posledice, ki jih je težko predvideti. Zaključil bom z nečim, kar ste rekli konec leta. Kajti konec preteklega leta je parlament pozval komisijo naj predloži zakonodajo na tem področju, tako da bo lahko Evropska unija ratificirala protokol kar se da hitro. Danes vas pozivam k sledečemu. Pozitivni eh, izid eh, jutrišnjega glasovanja bo nujen korak, zato, da bo Evropska unija imela možnost storiti ravno to, kar ste zahtevali. Hvala lepa. Eh, Sedaj bomo sklenili to razpravo in dali besedo poročevalki gospe Bilji za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne bom potrebovala dveh minut, to je bila bogata razprava. Hvala lepa vsem pročevalcem v senci še enkrat. Sedaj bi brada samo nekaj še podarila. Če bo to poročilo iz odbora Envi um, izpraznjeno vsebine jutri, potem bo začetek uravnotečenih pogajanj, začetek konstruktivnih pogajanj s svetom, nekaj, kar bi pravzaprav morali um, odložiti treba je ratificirati nagojski protokol in to čim prej. Ja, ampak vseeno moramo prevzeti odgovornost v imenu evropskih državljanov, v imenu evropskih interesov, ne nacionalnih interesov, ampak evropskih interesov moramo nekaj storiti. Um, ne moremo um, kmetijskih ali pa interesov tistih, ki proizvajajo semena, sedaj zagovarjati. Ne, mi moramo skupaj s komisijo in svetom izpogajati stališče, ki bo v skladu s tistim, kar pričakujejo evropski državljani, tako da bomo dejansko zagotovili čim večje koristi za vse evropske državljane, ter pa za vse evropske panoge ter sektore. To sem želela podariti, kajti če v mandatu ne bo prave vsebine, potem ne bomo imeli kredibilnosti in potem na konferenci mednarodnih strank v Koreji konec leta 2014 ne moramo biti vredostojni. Naj vas upozorim na to in pa tudi na glasovanje jutri. Kot rečeno, predlog um, odbora za okolje je bil predmet dolgotrajnih razprav, prišli smo do kompromisa in ta kompromis mislim, da bi se da morali zagovarjati kot ravnotežen. Potem še nekaj, ko govorimo o novi uporabi, ne govorimo o retroaktivnosti pri tem um, odboru za okolje ni bilo nobene retroaktivnosti. To je napačno tolmačenje. Tudi v Nagoji sem bila in vem, um, kakšen mandat za komisijo, za svet z afriškimi državami, pa s tretjimi državami smo se dogovorili, da ne bo retroaktivnosti. Sedaj ne želimo tega ponovno vključevati, ker je to bila popolnoma banalna, nesmisel razprava, samo izgubljali bi čas s tem. Ne gre za retroaktivnost, gre za nekaj drugega kako bo ta protokol se izvajal in kako bodo um, ta pravila veljala za vse aktere Evropske unije. Ta nova uporaba je bolj vprašanje pravne varnosti, tako da bi preprečili izkrivljene konkurence v sami Evropske unije. Naj vam podam uh, zelo jasen uh, primer. Pri, naprimer, da se EU jutri odloči, da bomo imeli um, neki nacionalni sistem, da bomo sedaj um, vozili um, po določenih um, številkah in potem do, bo drugi rekli, da bomo um, vozili po drugačnih številkah, z drugačno omejitvijo. In tisti, ki so naprimer uh, kupili evropsko um, vozilo, uh, bodo še vedno vozili za 110 km na uro. Um, tisti, ki so kupili novo vozilo um, po tem, ko je začela veljati zakonodaja, pa bodo morali um, voziti po 60 km na uro. upam, da vidite, kaj sem želel poveti. Ko govorimo o novi uporabi, ne gre za to, da bomo uporabljali um, stari protokol um, glede dostopa in podobno. Drugega, pri protokolu iz Nagoje bo doveljali predpisi ali bodo veljali za vsa evropska podjetja in to na uravnotežen in enak način za vse. Hvala. Eh, S tem smo a, eh, zaključili za to razpravo. Glasovanje pa bo potekalo jutri ob 12. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu, to je ustno vprašanje za komisijo in sicer gre tukaj za